pravic, demokracije in načela pravne države v skladu z 122. členom poslovnika. Prva točka je položaj zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu. Najprej dobijo besedo avtori resolucije, gospa Sargentini, za minuto in pol. Četar. Najlepša hvala, predsedujoči. V mojem prispevku Za skupino zelenih bi se radi osredotočili predvsem na sektor sladkorja v Laosu in Kambodži. Predvsej se kršijo pravice v tem sektorju, težko ugotovimo, kaj se dejansko dogaja, ampak preko multinacional, ki imajo sedež v Evropi, lahko naslovimo te kršitve človekovih pravic. V tekstilnem sektorju je plača samo četrtina tistega, kolikor bi bila plača, s katero se da preživeti. Ženske in deklice v tekstilnem sektorju praktično ne morejo zaslužiti dovolj, da bi nahranile družino. Izkoriščanje je oblika nasilja. To se dogaja v Kambodži. Pobuda Evropske unije, ki jo podpirajo nemški in nizozemski organi, je namenjena temu, da bi v tem sektorju zagotovili dostojne plače. V trgovinah multinacionalk pa bi morali zagotoviti to, da bodo oblačila na prodaj po ceni, ki zagotavlja dostojno plačo. Tudi pri sladkornem sektorju se dogajajo kršitve v Laosu in Kambodži. Ljudem jemljajo zemljo, jih izseljujejo iz domov. Sladkor se prideluje za etanol, brezalkoholne pijače, druge sladkorne mešanice. Tudi mi smo pravzaprav vključeni v to razlaščanje in prilaščanje zemlje strani drugih. Mislim, da Coca-Cola in drugi ne more več pri tem sodelovati. Hvala lepa, kolegica De Kaiser, za eno minuto. Julija po volitvah, ki so bile zaznamovane številnimi kršitvami, so lokalni in mednarodnimi opazovalci ugotovili, da prihaja do kršitev človekovih pravic v Kambodži. Tisti, ki so izražali nasprotovanje in ogorčenje, so bili brutalno zatrti, zlasti v tekstilnem sektorju. V zadnjem letu so se pogoji še poslabšali tudi evropska podjetja, pomembne blagovne znamke tam proizvajajo svoje blago. Gospa s Argentini je povedala, da smo tudi mi, evropejci, delno odgovorni za to, kaj ti še naprej trgujemo na račun tretjega sveta. Poglejmo si Kambodžo potrebovali bi program tako kot v Bangladešu, zato da bi ohranili pravice delavcev, da bi upoštevali tudi standarde mednarodne organizacije dela. Poleg tega Kambodžo pozivamo, da začne izvajati demokratične in druge spremembe, le tako bomo zagotovili stabilnost v državi, poleg tega pa zahtevamo, da se opravi mednarodna preiskava za goljofije, ki so verjetno potekale julija. Hvala, kolegica De Kaiser. Na vrsti je kolegica Šake. Hvala predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Zelo nas skrbijo nedavne kršitve človekovih pravic in svoboščin v Kambodži. Volitve so potekale neregularno, mislim, da bi morali vse to neodvisno preiskati. Demonstracije se vedno nasilno zatrajo, tekstilni delavci v teh protestih umrajo ali so poškodovani. Vlada je kar nekaj oseb zaprla ali priprla, Mislim, da bi morali te protestnike izpustiti in jim omogočiti pravico do združevanja. Zagotoviti treba spoštovanje človekovih pravic, predvsem pa mora v Kambodži opozicija imeti možnost, da odigra svojo vlogo. Raznolika politična panorama je nujno potrebna, če želimo, da se ta država razvija. Evropska unija pa mora oceniti nedavne dogodke tudi v kontekstu GSP sporazuma. Mednarodna in evropska podjetja, ki proizvajajo v Kambodži, bi morali naložiti, da plačajo svojim delavcem plačo, ki jim omogoča preživetje. Tudi vlada v Kambodži bi morala spoštovati mednarodne pogodbe in konvencije, v katerimi je pristopila. Še par besed o situaciji v Laosu. Še vedno nas zelo skrbi jo razmere človekovih pravic v tej državi. Laoško vlado pozivamo, da takoj razkrije, kaj se je zgodilo z Sombatom Somfonom. Poleg tega bi morali tisti, ki upravljajo prisilno izginotje, odgovarjati za to. Hvala. Dank, hvala lepa, kolegica Šake. Na vrsti je kolega Sondergar za dve minuti. Tak, formen, uh... Hvala lepa, predsedujoči. Drugič v enem letu v Evropskem parlamentu razpravljamo o resoluciji ki se nanaša na konkretno osebo in sicer na Sombata Somfona. Sombat je bil 15. decembra 2012 ugrabljen in sicer pred policijsko postajo v prestolnici Laosa Vientianu. Od takrat ga nihče ni več videl. Zakaj se spet pogovarjamo o tej zadevi? Zaradi tega, ker je pred izginotjem Sombat delal na miren način, zato da bi zaščitil človekove pravice, da bi uveljavil izobraževanje in tako naprej. Bil je tudi sopredsedujoči na devetem forumu državljanov Azije in Evrope, ki je potekal nekaj dni pred njegovim izginotjem. To vprašanje obravnavamo tudi zato, ker je Sumbat postal simbol, simbol številnih, ki delajo zato, da bi izboljšali razmere v Laosu in drugot v Aziji vendar te osebe vedno znova naletijo na zatiranje. Organi v Laosu so skušali poskrbeti za to, da bi pozabili na izginotje sombata. Zavlačujejo, poleg tega ne želijo sprejeti očitnih nujnih korakov, zato da se razrešijo ti primeri. Sam sem se osebno o tem prepričal, ko sem jeseni obiskal Laos. V elektronskem pismu iz preteklega tedna je Lauška ambasada v Bruslju priznala, da zadnje poročilo o statusu izginotja Sombata sega nazaj v 7. juni 2013, se pravi poročilo je staro več kot sedem mesecev, kar je škandalozno. V naši resoluciji zahtevamo, da se hitro sprejmejo ukrepi. Dejstvo je, da primer še ni razrešen, to predstavlja oviro na poti Laosa, da postane član varnosti sveta za človekove pravice. Mislim, da bi morali razrešiti za primer, ker smo to dolžni Sombatu, Laosu in tisti, ki se borijo za človekove pravice. Sombat ne bo pozabljen. Hvala, kolega Sondelka, sedaj pa čas stenok za eno minuto. 20... Ministrski predsednik Hun Sen vlada 27 let, je mogočnež v Laosu, v Laosu vlada ena sama stranka, v zadnjih 58 letih je samo trikrat zamenjala predsedstvo ta stranka. Današnja nujna razprava tega spoh ne naslavlja. Lani so v Laosu potekale volitve, mnogi menijo, da so bile neregularne, zaradi tega je prišlo do izbruha nasilja, vlada je zatrla protestnike, te okoliščine se še nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Pet mirnih delavcev iz tekstilne industrije je bilo ubitih, ko so protestirali na miren način. Laos je komunistična diktatura, izginil je tudi vodja civilne kampanje Sombat Somfon, ki je aktivist za človeko in okoljske pravice in vodja civilne družbe. Laoška vlada ne želi mednarodne pomoči pri upravljanju preiskave njegovega izginotja, niti sama ne želi tega raziskati. To nas močno skrbi. Evropska unija pa bi morala uvesti pogojevanje zlasti v kontekstu pomoči, ki jo nudimo obema državama. Hvala. Hvala, kolega Tenok dobro je da še enkrat obravnavamo razmere v kambodži in laosu. razmere v teh dveh državah so nesprejemljive. nedavno so potekale volitve. te volitve niso potekale skladno z mednarodnimi standardi. Po teh volitvah je bilo organiziranih kar nekaj množičnih protestov in demonstracij. Izpostavljen je bil tudi položaj delavcev v tekstilnem sektorju, izpostavila se je politična situacija v državi, policija in posebne sile zlorabljajo odnos, eh, ki silo. Ogromno aktivistov je bilo ubitih ali pa ranjenih zaradi nasilja policistov. To so zadeve, na katere bi se morali osredotočiti, bolj bi jih morali podariti. Predvsem pa bi morali kambodžsko vlado pozvati k temu, da odpravi te razmere, da se začne pogovarjati z opozicijo in da poskrbi za vse, ki so bili ranjeni. Sam verjamem, da bi visoka predstavnica morala spremljati razmere, da bi to morala početi redno, posebni odposlanec bo odpotoval tja, upam, da bo potem položaj boljši. Tudi izginotje sombata somfuna je treba raziskati, to morajo storiti laški organi. Razmere pa moramo spremljati. Hvala, kolega Lisek. To so bili avtori, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, kolegica Esaja. Se ga lausin, da Gambočan tilante. Hvala lepa, predsedujoči. Govorimo o Laosu in Kambodži. Razmere v teh dveh državah so izjemno zaskrbljujoče z vidika človekovih pravic. V osnutku resolucije ustrajamo tudi na tistih problemih, ki se pojavljajo na trgu dela. Kar nekaj kritičnih pripomp je bilo izrečenih na to najprej Kambodža. V Kambodži je bilo ogromno ljudi aretiranih zaradi januarskih protestov. Šlo je za delavce, ki so zahtevali, da jim povišajo plačo. Varnostne sile pa so enostavno zlorabile silo. Dve osebi sta bili ubiti v teh protestih, veliko je bilo ranjenih. V resoluciji omenjamo tudi Sombata Sonfona. Njega so aretirali zato, ker je branil civilno družbo, ker se je zauzemal za človekove in okoljske pravice. Mislim, da bi morali stvari razjasniti. Hvala. Esaja, es einem... Hvala, kolegica Esaja. Kolegica Ženicin je naslednja. Mikro. Kambodža, to ogromne nerovnosti. Hvala lepa. Kambodža je država, v kateri vladajo številne neenakosti, revščina in beda prizadaneta državljane, ki morajo preživeti z manj kot dolarjem na dan. 3. januarja so policijske sile napadle mirne demonstrante, ubile so pet ljudi, 30 jih je bilo ranjenih, zato zahtevamo, da kamboški organi preiščejo zadevo, da analizirajo tudi uporabo streljnega orožja. Borci za človekove pravice morajo biti izpuščeni. Zahtevamo, da se uveljavi pravica do združevanja in do mirnega protestiranja. Potem pa so tu še težave povezane z domnevno goljofivimi volitvami julija. Mislim, da bi morali te volitve preiskati človekove pravice je treba spoštovati. Enako velja za pravico do lastništva do zemlje. Če teh pravic ne bodo upoštevali, moramo prekiniti sporazum s Kambodžo. Ustrezne ukrepe morajo sprejeti tudi v Laosu. Hvala. Hvala, kolegica Šenicin vse kolege še enkrat naprošam, naj ne berejo besedil tako hitro, da jim tolmači ne morajo slediti. Posod po Evropi morajo razumeti, kaj želite povedati, zato je boljše, da govorite z naravno hitrostjo govorjenja, sicer trpi tolmačenje. Kolega Benjone, naslednji. Hvala, predsedujoči. Skoraj da pred enim letom sem govoril o Laosu, o ugrabitvi Sumbata Somfone. V tej isti dvorani žal se v takrat ni nič spremenilo. Še vedno vlada strah tudi zaradi njegove ugrabitve. V Kambodži je situacija še slabša. Varnostne sile so zatrle delavce, prepovedale so jim demonstrirati zaradi goljufivih volitev. Skrbi me tudi pobuda vse razen orožja. Mislim, da bi morali nujno odpraviti oceno učinka na človekove pravice, zlasti v primeru podjetij, ki ljudi izseljujejo iz njihovih domov in iz njihove zemlje. Zato liberalci demokrati zahtevamo, da se preveri, da ni bilo upravljeno nobeno odstranjevanje zemlje oziroma izselitev brez ustreznih nadomestil. Sicer bomo prekinili tudi spobudo vse razen orožja. Hvala, kolega Benjon. Kolega Migalski je naslednji za eno minuto. Gospe in gospodje, nekateri od govorcev so v današnji razpravi že podarili, da smo pred nekaj meseci obravnavali vprašanje sombata somfone. Sam sem sodeloval v tisti razpravi, ampak zanima me, kaj pričakujejo od nas državljani v teh državah. Verjetno pričakujejo, da jim pomagamo uveljavljati človekove pravice, da pozovemo tudi organe v teh državah, da spoštujejo človekove pravice. In Laos ter Kambodžo povezuje prav to vprašanje, torej vprašanje človekovih pravic. Pripričan sem, da bi morali zahtevati, da se še naprej vsi trudijo skupaj z nami za uveljavitev človekovih pravic. To velja za visoko predstavnico, gospod Ešton, ter za vse države članice. Biti moramo v pomoč aktivistom za človekove pravice, moralno in finančno. Hvala. Migalski, hvala, kolega Migalski. Kolega Paška je naslednji. Predsedajoči, važeni pan komisar, zdanje naših občanov podporujemo demokracijo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, zdi se, da v številnih državah podpiramo demokratični razvoj. Političnim voditeljem teh držav moramo razložiti, da je demokracija cilj, ki ga podpira Evropska unija, da želimo demokratično vodenje teh držav. To pomeni, da ne smejo več odločati vojaške sile, ampak državljani zatiranje demonstrantov in zastopnikov delavcev tekstilne industrije v Kambodži je odpoved oblasti in zato ni opravičula. Tudi zastraševanje opozicije in manipulacija volilnih rezultatov so veliki problemi. Do tega moramo imeti nično toleranco. Za našim gospodarskim vplivom moramo skušati poskrbeti za to, da se bodo te razmere spremenile, tako da bodo zagotovljeni boljši pogoji za tekstilne delavce. To, kar oni proizvajajo, pride tudi na naše trge. In mislim, da da bi morali bolje izkoristiti naš diplomatski potencial, bolje bi morali komunicirati z političnimi vodji v teh državah in to lahko potem razostri konflikte. Hvala lepa. Kolega Klaj se naslednji. Zdaj. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Laos je država, v kateri vlada ena sama socialistična stranka. Kambodžo pa Human Rights Watch opisuje kot komunistično plansko gospodarstvo, kjer je sicer uveljavi navidezna demokracija, vendar v resnici vlada diktatura. Gospe in gospodje, v teh državah je prisoten socializem, ampak nikoli, nikjer po svetu komunisti niso spodbujali demokracijo in človekovih pravic. Enostavno imajo drugačen pristop. Delavce se vedno izkorišča v komunističnih državah, tudi če imajo v državah uveljavljeno gospodarstvo, ki temelji na prostem trgu domnevno. Te zadeve se ne dogajajo le na kitajskem, temveč tudi v Kambodži, naprimer. Demonstracije tekstilnih delavcev so zatrli na grozljiv način, pet oseb je bilo ubitih, številni so bili resno ranjeni, na desetine ljudi je še danes v zaporih. Zato bi morali najprej oblikovati platformo, kot je naprimer ASEAN, zato da se lahko to vrstne primeri prijavijo. Tem državam pa ne bi več smeli nuditi razvojne pomoči, dokler to vrstne težave obstajajo. Hvala, kolega Klaas. Za eno minuto ena vrsti kolegica Korhola. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Člani opozicije so se srečali z nami zeter meseca septembra. Kot veste, članom opozicije grozijo, tega se zavedamo tudi mi, zato bi morali tu ponuditi demokratično pomoč člani sindikatov, člani sindikat opozicije so pogosto pod pritiskom in jih zatirajo. Nekateri v državi sicer pravijo, da so neodvisni, ampak dejstvo je, da so mnogim članom opozicije prisluškovali. Čeprav niso imeli nobenih povezav z demonstracijami, ki so potekali, so jih prav tako zatrli. Pod vprašaj so postavljene tudi volitve. 23 članov sindikata je bilo zaprtih zaradi tega, ker so protestirali proti volitvam. Te osebe morajo čim hitreje izpustiti iz zapora, poleg tega pa je treba opraviti preiskave. Hvala. Ja, Hvala lepa, kolegica Korhola. Sedaj na vrsti kolega Stevenson. Gospod predsedujoči, sam bi rad izrazil protest. Tu naj bi šlo za nujne razprave, ampak tragična ugrabitev gospoda Somfone je že bila predmet obravnave v tej dvorani. Zatiranje tekstilnih delavcev v Kambodži ni nekaj, kar bi morali zanemariti, ampak dajmo nekoliko stvari postaviti v perspektivo. V kampu Ashrafa je bilo 1. septembra ugrabljenih sedem oseb, šest od teh je žensk. Državljanska vojna poteka v Iraku, potem je tu Sirija, kriza z begunci, umori in bombni napadi se dnevno vršijo v Libanonu in Bejrutu. Kaj pa počnemo s tem v zvezi? Zakaj razpravljamo o tej tematiki kot o nujni tematiki? Prosim, da smo nekoliko bolj sorazmerni in stvarni predsedujoči. Hvala, kolega Stevenson. To so bili govorniki, ki so se javili k besedi, sedaj pa postopek HDI. Najprej dobi za eno minuto besedo kolega Kukan. Pekne, pan predsedajúci. Pripájam sa ku kol... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Priključujem se predhodnim govornikom. Podpiram delo aktivistov v Laosu in Kambodži v obeh državah je pomembno, da dobijo državljani svoje, pred, svoje zastopništvo, um, okrepiti je treba civilno družbo, zato potrebujejo našo podporo. Evropski parlament mora še naprej opozarjati na izbruhe nasilja v teh državah. Uh, V Kambodži je prišlo do nasilnih izbruhov, um, tudi do nekaj izgube življenj. Volitve leta 2013 prav tako niso potekale tako, kot bi, mor, eh, kot bi morale. Na politične vodje apeliram naj raziščejo potek teh volitev. Prav tako obsojam eh, izginotje kamboškega Um, aktivista Sama Samboje. Gospod Tarabele, tudi sam obžalujem, da smo zdaj nekoliko zamešali stvari. Na Kambodžo se moramo osredotočiti, seveda je Laos in pa gospod Sanfon pomembna zadeva, vendar pa mislim, da bi morali tukaj biti bolj jasni. Zakaj torej zdaj tukaj obravnavamo Kambodžo? 3. januarja je prišlo do izkoriščanja nekaterih eh, delovcev, oziroma takrat so se ti zbrali na cestah in protestirali. Takrat je prišlo do nasilnega odziva, pet jih je bilo ubitih in na desetine ranjenih. In eh, to prav gotovo ni bilo upravičeno za te delavce, ki si zaslužijo najboljše delovne pogoje. Mislim, da moramo upoštevati tudi pravico do združevanja, ki je zapisana v kambožki ustavi. In skrajni čas je že, da Kambodža začne spoštovati tudi državljanske pravice, še posebej pa tudi pravice tistih, ki želijo obraniti te državljane. Pravice tekstilnih delavcev, ki jih izkoriščajo multinacionalke in na vsak način se moramo potruditi za to, da bomo to spremenili in da bomo to naredili tudi s to rezolucijo. Hvala. Hvala, kolega Tarabela. Kot zadnja v postopku KHDA dobi besedo kolegica Jatan Meki. Arvoža puhemies. Tekstiili työläisten ja... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. tekstilni delavci. So tarče kršenja njihovih pravic. In zavedati se moramo tudi, kako države čance pridobivajo te tekstilne proizvode. Oglejte si svoje oblačila, morda je to res vezano na situacijo v Kamuđi. V odboru smo razmišljali o tej situaciji kaj je torej s temi tekstilnimi proizvodi, kaj se dogaja v drugih državah, naprimer, ki so tekstilne proizvajalke, ali smo prepričani, da so te tekstilni izdelki tudi kakovostni najprej. Kaj pa je s pravicami delavcev, ki izdelujejo te proizvode? Pod kakšnimi pogoji delajo? Pogosto govorimo o podjetjih, ki delujejo v teh državah, gre pa za podjetja, ki so pravzaprav pod eh, okriljem Evrope. Hvala lepa. Ob zaključku razprave dobi besedo gospod komisar Kalas. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci, toplo pozdravljamo sprejem te izredne resolucije Evropskega parlamenta glede situacije v Kambodži in Laosu. V pripravah na julijske volitve v Kambodži se je Evropska unija osredotočila na pomen pravice do združevanja in do demonstracije, kot tudi do pravice do svobodnega govora. Tako je po volitvah in po izbiri opozicije, da bojkotira nacionalno skupščino, je Evropska unija pozvala vse udeležene strani, da delujejo na miroljuben in demokratičen način ter poiščejo najbolj spremljivo rešitev za to politično blokado. Glede na zadnje incidente z 2. in 3. januarja, je Evropska unija izrazila globoko zaskrbljenost glede pretirane uporabe sile in nasilnih odzivov na demonstracije, zaradi česar so bila prizadeta številna življenja ter izgubljena številna življenja. Pozivali smo tudi vode, vode opozicije ter vode delovskega sindikata. Pogovarjali smo se tudi s kraljevim tožilcem, še januarja. In Evropski parlament je takrat izrazil tudi zaskrbljenost glede te situacije. Na to opozoril tudi kamboškega notranjega ministra. Za politično stabilnost Kambodže je enako pomembno, da obnovi občutljivi socialni dialog v tekstilnem sektorju in pa v drugih sektorjih. Evropska unija s pomočjo svoje delegacije v Kambodži je delovala kot pomemben akter pri izpogajanju nedavnega sporozuma med kamboško vlado in pa predstavniki industrije. Ko gre torej za obnovo programa za nadziranje pogojev dela v tekstilni industriji. Program mednarodne organizacije dela naj bi vključeval to, da se izpostavi tista podjetja, ki ne delujejo skladno z minimalnimi pravicami in pa pogoji dela. Obenem Evropska unija omogoča tudi financiranje za okrepitev zmožnosti, da se nadzirajo človekove pravice v Kambodži. To vključuje tudi specifično podporo sindikatom, ki naj bi okrepili svojo ulogo pri sodelovanju z drugimi deležniki. Evropska unija bo še naprej pozivala k mirnemu urejanju trenutnega političnega pata in to sicer z dobrim dialogom med kamboškim sindikatom in pa vlado. Spoštovani poslanci, lepo pozdravljamo zavezanost Evropskega parlamenta LAASU. Obenem lepo pozdravljamo tudi to izredno resolucijo. Pridružujemo se zaskrbljenosti glede človekovih pravic in obenem izražamo tudi podporo priporočilom v tem dokumentu. Še posebej moramo pozoriti na neobrazloženo izgonitev gospoda Sombata Somfona decembra 2012 in to je vprašanje, ki me še vedno zelo skrbi. Evropska služba za zunanje delovanje sistematično obravnava ta primer v sodelovanju z organi v Laosu. Na vseh ravneh, vključno v sodelovanju s predsednikom. Laos je bil sicer odprt za določen dialog, vendar pa zaenkrat v okviru preiskav nismo prišli do nobenih rezultatov. Z rešnih strani smo prejeli ponudbe, da se mogoče pomoč pri tem primeru, vendar pa so to organi zavrnili. Še vedno bomo torej reševali ta problem v tesnem sodelovanju z vami, državami članicami in pa z Evropskim parlamentom. Veselimo se tudi zgodne ratifikacije Laosa, ratifikacije konvencije o vseh osebah, ki na tak način izginejo. Obenem se smatramo za privilegiranega partnerja Laosa v okviru institucionaliziranega dialoga o človekovih pravicah. Evropska unija je tudi glavni donator v smislu financiranja ukrepov za zagotavljanje človekovih pravic. V zadnjih letih smo videli nekatere konkretne rezultate, še posebej v okviru ratifikacije nekaterih jedrnih bistvenih sporozumov. In na osnovi tega smo, smo pripravljeni delovati z delom. Hvala. Danka komisar Kalas. Hvala, gospod komisar Kalas. Dobili smo sedem predlogov resolucij, razprava je s tem zaključena, glasovali bomo ob koncu današnjih razprav. Naslednja točka na dnevnem redu je nedavne volitve v Bangladešu. Najprej dobijo besedo avtori. Prva je na vrsti kolegica Kronberg za minuto in pol. Thank you, chairman.